neposrednih volitev na tem področju. Hvala lepa kolegom, da so mi omogočili, da sem se ukvarjal s to tematiko. Grazie. Hvala. S tem smo končali to razpravo. Glasovanje bo jutri ob pol dvanajstih. Sedaj pa po nevrstnem redu eh, sledi izjava podpredsednice Komisije Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o razmerah v Maliju. Prosim, gospa podpredsednica, beseda je vaša. Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovani poslanci, poslanke. 21. Eh, marca je prišlo do državnega udara v Maliju. Eh, zahteva se boljše vodstvo, eh, uporniki zahtevajo boljše vodstvo in ustrezno obravnavo z severnega dela države. Ekovas je tukaj vse čas pritiskal, prav tako mednarodna skupnost, tudi Evropska unija, eh, Združeni narodi in prišli smo do dogovora, dogovora 6. aprila, da pride do civilne oblasti, eh, ki bo imenovala nove, novega ministra in nove ministre in vlado, ki bodo zastopale vse ljudi. Eh, takoj, ko bodo oblikovani volilni seznami, naj bi do tega prišlo. Kar se tiče severnega Malija, se je tam situacija zelo poslabšala k malu po državnem udaru. Tri strateška mesta so bila uh, eh, uh, eh, zauzeta, potem, ko so se umaknile uh, vladne sile in ta del je zahteval neodvisnost, zelo k malu potem, kar je bilo seveda zavrnjeno strani Evro Afriške unije slišali smo tudi, da je bil včeraj znova aretiran nekdani predsednik vlade Malja. Seveda nas skrbi takšna situacija v Sahelu že nekaj časa. Vedno bolje je jasno, da se tukaj varnostna situacija razvija, kot zdaj vidimo, da se je razvijala. Zato potrebujemo te neko celovit pristop, eh, eh, s katerim smo začeli že pred, pred kakšnim letom, ko smo imenovali eh, višjega koordinatorja za to področje. 50 milijonov evrov je bilo namenjenih eh, za podporo eh, malijskim eh, oblastem. Kriza v Libiji in v okolici je stvari še poslabšala kajti številni oboroženi eh, pripadniki so se razlili po tem območju, prišlo je do eh, zločinskih, kriminalnih dejavnosti. Poleg vsega tega je pa tu še lakota, velike težave so, eh, razmere se poslabšujejo za veliko ljudi, ki so vedno bolj lačni. Želeli, želimo se sodelo, si sodelovati z vladami iz tega območja in če so močne, je potem vse v redu. Tukaj v primeru tega vojaškega udara pa seveda stvari niso dobro urejene uh, uh, in uh, naj povem, da obsojam uh, prevzem oblasti strani vojaških oblasti v Maliju in zahtevamo, da se čimprej izpeljejo volitve. 23. marca smo podprli napore Ekovasa, da se znova vzpostavi demokracija in ustrezna oblast v Malju. Naša eh, pomoč Malju je bila takoj prekinjena, eh, kar pa ne sme vplivati na nobene projekte, ki pomagajo ljudem v državi. Eh, zelo bi se želeli zahvaliti posredovanju Burkine Faso 6. aprila in uh, Eh, želimo tu pozvati vse udeležence, da upoštevajo eh, vse, kar je potrebno, da se čim prej pride do legitimne oblasti. Govorila sem z gospodom, z predsednikom Vataro in ga prosila, da znova podari svoje sporočilo, da pove, kako pomembno je to. Govorila so, govorila so o tem prav tako včeraj z gospodom Bankimunom v Bruslju. Eh, imenovanje gospoda Travorja kot eh, začasnega eh, predsednika je dobra novica, kot pa sem že povedala, je bil znova aretiran pred prejšnji predsednik vlade in vse te stvari pa bodo v ponedeljek na zasedanju sveta zvonanje zadeve. Pogovarjali se bomo o tem, kako lahko EU na najbolj učinkovit način podpre Eh, in spodbudi legitimne volitve, glede na to, da, na, da je naša podpora v tem trenutku prekinjena. Želimo s tem čim hitreje nadaljevati, seveda skladno z tem, kar počne Ekovas in skladno z tem, kar bo počela legitimna oblast. Ta oblast bo tudi povedala, kakšno podporo, kakšno pomoč in od koga si jo želi. Smo v tesnih stikih v, z Ekovasom v zvezi z njihovimi predlogi za varnost na tem področju, še posebej v Severnem Malju. Hkrati pa seveda sodelujemo tudi z vsemi sosednjimi državami, Mauritanijo, Niger, Niger, Nigerjem in drugimi, Čadom in drugimi, ki imajo tudi svoje interese za to, da se situacija umiri. Kakšna bo narave, narava ustrezne misije, bo treba še ugotoviti, kako bomo lahko okrepili uh, uh, ustrezne sile v Maliju, bomo tudi še videli. Izražena je bila tudi skrb v zvezi z, z vedno slabšimi razmerami na severu, kajti ni v interesu ljudi tam, ni tudi v našem interesu, da tu pridemo do nestabilne situacije, ki je bila dolgoročno nestabilna. Želimo si celovitost, ozemensko in e, politično celovitost Malija, želimo si ustrezno demokratizacijo severnega dela. Vse to je seveda toliko bolj pomembno zaradi res velike humanitarne krize, ki tam vlada. Že več kot 200 tisoč ljudi je bilo razseljenih znotraj Malija, več kot 140 tisoč ljudi pa se ocenjuje, da so zbežali v sosednje države. V letu 2012 smo povečali proračun za Sahel z 45 milijonov evrov na 105 milijonov evrov, kar se tiče pomoči. In v Mauretaniji, Nigerju, Čadu, Maliju in Burkini Faso zdaj komisija eh, eh, izvaja humanitarno pomoč v višini več kot 250 milijonov evrov ki se tiče kakšnih 50 milijonov ljudi. Še dodatnih 9 milijonov smo dodali v tem mesecu za hrano, za vodo, za malijske begunce in za ljudi, ki so bili znotraj malja razseljeni. V tem trenutku si želimo čim prej pomagati čim bolj ranljivim delom populacije in veste, da si vsekakor pa prizadevamo za celovitost, za uh, ohranitev suverenosti Malija in ostali bomo v tesnih stikih z eh, začasnimi oblastmi v Bamaku, da vidimo, kako, kakšna bi bila lahko konkretna pomoč, kako bi lahko pomagali, kar se tiče varnosti, kar se tiče uh, volitev in tako naprej stabilnost v tej regiji je za nas bistvena, tako kot je bistvena za celotno Afriko. In zato bomo resnično naredili vse, da najdemo ustrezne rešitve, ne le za v naslednjem tednu, ampak tudi srednje in dolgoročno z namenom, da dejansko pomagamo Maliju pri vzpostaviti soverenosti tudi nad severnim delom in da se dejansko vzpostavi kot enovita, celovita država. Hvala. Prkinje, najvišji predstaviteljko za toto uvodni slovo. A nini mi dovolj... Hvala lepa, gospa Ashton, za te uvodne pripombe. Zdaj pa mi dovolite, da predam besedo gospodu Kasulidisu iz ELS. The case of the recent coup d'etat in nedavni uh, udar v Malju kaže, kako pomembna je vloga, vloga ustreznih afriških uh, organizacij v teh primerih, recimo Ekovasa, zato da se vzpostavi ustavni red in pluralistična demokracija. Državni udari niso več spremljivo orodje v, niti za eh, afriške države. Podobno vlogo je Ekovas igral že tudi v slonokošeni obali. Vse to je pomembno ne le za Afriko, tudi za Evropo. Razvoj situacije v Severnem Malu je prav tako pomemben. Tuareški bojevniki so bili prav tako tukaj upleteni, potem imamo tu islamistično-fundamentalistično gibanje, ki ga eh, podpira Al-Kaida v islamskem Magrebu. In vsi ti so zdaj izkoristili situacijo in eh, prevzeli Timbuktu, Gidal in Kau. Eh, enostransko so se odcepili in razglasili neodvisno državo Azavat. Vse to je, proti, je nasprotju za mednarodnim pravom. Vse to govori eh, o eh, namreč takšna območja postanejo potem pribežališče za mednarodne kriminalce, za teroriste in pripadnike Al-Kaide in vse to tudi pomeni destabilizirajoči dejavnik za uh, uh, uh, Zahodno Afriko, za celoten Sahel in države v tem območju, v, o, torej za območje, v katerem je prihajalo do um, eh, ugrabitev um, tudi že v preteklosti. Mi podpiramo ozemeljsko celovitost in enotnost Malija in kakršnakoli odcepitev je nespremljiva. Podpreti moramo tudi gospoda Traoreja kot predsednika in vesel sem, gospa visoka predstavnica, da ste to jasno povedali tudi sami. Vse to zato, da se vzpostavi znova ozemeljska celovitost in enotnost Malija. Reč, upozorňuji ostatni další rečniki. Hvala lepa za vaše besede. Eh, prosil bi vse govornike, glede na to, da smo zelo posni, pozni, bodite previdni in ne presegajte časa, ki ga imate na voljo. Izvolite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 pomembno mora biti naše sodelovanje z ECOWASom in drugimi mednarodnimi organizacijami za zagotovitev stabilnosti regije. Eh, te države morajo eh, imeti možnost, da se v miru razvijajo. To so države, Eh, kjer prihaja do trgovanja z ljudmi in tudi z drogami, ki potem prihajajo v Evropo. In zato moramo delovati. Imamo inštrumente, zato moramo se odzvati, da bi preprečili, da bi se situacija še poslabšala. In moramo pripraviti politične izjave in tudi diplomatske akcije. In seveda ne gre samo za humanitarno pomoč, temveč tudi za obrambo varnosti. Uh, Eh, z ozirom na te grožnje potrebujemo odziv, ne smemo tega napačno oceniti. Mikrofon. Eh, opravičujem se, moram vas prekiniti in pozivam vse eh, govornike in govornike govorce, da govorijo bolj počasi, tako da se bo tudi ustrezno lahko tolmačilo. Seveda pa se moramo po drugi strani držati tudi časa. Sedaj pa je na vrsti gospod Gerens dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. E, naj povem le tole, kakšna potrata. Tu imamo e, državo, ki še ni Eh, se sploh postavile na pravo demokratično pot, zdaj pa zdaj mora ponovno vzpostaviti demokracijo, ozemeljsko celovitost in izboljšati razmere življenja svojih prebivalcev. Kako se bo soočila s tem ta država? Tu morajo biti od, odgovori ustrezno regionalno podprti, Seveda pa je pomembna tukaj tudi eh, vloga CDAU-ja, ki sodeluje z, oziroma ECOVAS-a, ki sodeluje z Evropsko unijo. Ko govorimo o teh državah, je tu potrebna neka ustrezna strategija, post-Gaddafijevska strategija, ki, bo, ki bo odražala tudi to, kar se je dogajalo v Libiji, kajti ti dogodki so delno vplivali tudi na Sahel kar se tiče sodelovanja na najrazličnejših področjih, moramo tu povedati, da eh, se moramo tu, eh, da, da moramo za sodelovanjem nadaljevati. Želimo si seveda, da bi se situacija čimprej normalizirala, zato da bo sodelovanje in razvojna pomoč na, se nadaljevala čim prej, ker je bila prekinjena v trenutku državnega udara. Hvala za to, da ste se držali časa. Naslednja pa je na vrsti gospa Sargentini, minuto in pol. Dank u, voorzitter. Twee weken geleden was ik in Dakar. Hvala, eh, gospod predsedujoči. Pred eh, dvema tednoma sem bila v Senegalu, govorila sem s tvoregom, ki je pravkar prebežal iz Malja. To je bil zelo kultiviran, eh, izobražen. Eh, moški, eh, eh, ko bodo njegovi otroci študirali, verjetno ne bodo več tam živeli. In ta tuareg se je počutil preveč diskriminiranega. Rekel je ti tuareški uporniki, ti eh, islam jemljajo kot pretvezo, ampak mošeje od znotraj niso nikoli videli. To je bil pošten človek, ampak eh, če tudi ta je, ta človek rekel, nekako jih razumem in eh, vem, nekako razumem to, kar delajo. To je tisto, kar je nevarno. Šla sem od tam, ne da bi pravzaprav dejansko izvedela, zakaj je šlo. Jasno mi je, da v Maliju ne more biti govora o konfliktu, ki se je pravkar začel. E, tu je govora o tem, e, da so generacije dolgo govorili drug mimo drugega, to je pomankanje spoštovanja e, večine do manjšine in vedno je slišati ene niste lajne. To je to nenakomerno razporejanje bogatstva. Ta država bi lahko bila zelo bogata s svojimi rudami, vendar pa produkt ni razumno razporejen. Tu bi morali najti rešitev. Hvala. Sedaj pa gospod Tenok, gospod predsedujoči naša skupina eh, za vračanje odvisnost Azavada, ki je, ki je bila razglašena po tem vojaškem udaru v Malju, eh, kjer so odstavili predsednika. Eh, torej, ti uporniki nadzirajo severni del in morajo predati svojo oblast torej legalnim oblastim v sebi, vse ostalo bi eh, destabiliziralo to regijo. In razen tega je treba tudi izreči prepoved podovanja za te eh, osebe, dokler ne pride do rešitve. In razen tega so tam na delu eh, ekstremistične, islamistične skupine prihaja do umorov in tudi do ugrabitev v tej zelo krhki regiji. Pozivam visoko predstavnico, da mobilizira sredstva, da pomaga ECOWASu pri vzpostavitvi ozemeljske celovitosti Malija in da bi tudi eh, predsednika Truarja spet eh, postavili na eh, položaj, tako da bi eh, lahko zagotovil čim prejšnje, eh, prejšnjo izvedbo volitev. Hvala, gospod Veržja, minuto in pol. Merci, Hvala, gospod predsedujoči ubogi mali, predvsem pa ubogi malici, ubogi ti ljudje, ki živijo v regiji, ki je dejansko zdaj soočena za hudo zdravstveno in humanitarno krizo. In kot je povedala gospa Ešton, ki se ni začela lani januarja, eh, niti letos 21. marca. Situacija Tuaregov je bila, se ignorira že zelo dolgo in Francija ima tu kar nekaj odgovornosti. Eh, tisto, kar smo obljubljali, obljubljali tu regom, pogosto, zelo pogosto ni bilo uresničeno. Gre seveda za regijo z velikimi, velikim naravnim bogatstvom, ki zdaj to plačuje eh, in zato je odgovornost ne le v sosednjih državah, tudi v nekaterih evropskih državah. Tu se dogajajo res hude kršitve pravic in nihče pa ne naredi ničesar ogromno orožja je prišlo iz Libije v Mali in vse, eh, eh, medtem ko so vse druge sosedne države razorožile eh, libijske upornike, se to tukaj ni zgodilo. Evropska unija mora bolj kot kdajkoli odigrati tukaj svojo vlogo treba je tudi preveriti, kako je z uporabo njenih sredstev, komu prihajajo v roke in tu je treba zahtevati neodvisno anketo, da ugotovimo, kaj je resnično, kaj se je dogajalo. Vse moramo storiti za to, da se bo podprla ustrezna politična dolgoročna rešitev, ki bo vključevala tudi v, eh, uh, predstavnike civilne družbe. Hvala. Sedaj pa minuto in pol, gospod Galar. Hvala, predsedov. Äh, Gospe in gospodje, moj vtis je, da se nahajamo äh, v politični oceni puča v Maliju, o tem se vsi strinjamo, pozdravljamo dejstvo, da gre razvoj sedaj v pravo smer, vse kar zadeva glavno mesto in äh, glavno mesto in okolica je samo manjši del Malja. Problem zasedbe, in enostranske razglasitve eh, neodvisnosti še ni rešen. Eh, pozdravljam, eh, da mi storimo to, kar lahko storimo kot EU, to je humanitarna pomoč, za katero upam, da bo čim prej mm, prispela do tja in se tam uporabljala. Mislim, da bi morali izkoristiti čas tudi za to, da bi poskrbeli, da ECOVAS izpolni svojo vlogo za Afriško unijo. Se moramo seveda skladiti. Eh, tam, eh, kjer eh, je delovala Afriška unija, smo tudi že nudili pomoč. Mislim, da se problem kaže v tem kontekstu, da začenši od Zahodne Sahare preko Malija, Čada, Sudana, pa tudi na jugu Libije in Alžirije, da imamo omejeno državnost eh, teh eh, dežel. Tam ni prav eh, veliko prisotnosti državnih organov. Posledica je ta, da je nastal vakum, kjer se lahko razširjajo teroristične organizacije. Poskrbeti moramo tudi za to, da bi zlasti izvoz malega lahkega eh, orožja, eh, ki spodbuja nestabilnost v Afriki, da se to ustavi. Ne govorim o orožju za množično uničanje, ampak to je to majhno orožje, ki destabilizira to rebijo. Hvala, hvala gospod Galer. Na dve minuti ima slovo pani. Zdaj pa dve minuti, gospode Kajz. Hvala, predsedujoči. Mislim, da se tako rekoči strinjamo, da je situacija v Maliju tragična. Eh, bi pa želela spregovoriti o žalosti, ki me prevzema eh, v zvezi s tem, da, da eh, smo pravzaprav lahko predvideli, da se bo to zgodilo. Mislim, da je gospod Galer, sama sem o tem govorila, gospod Gorenc, v, že, že, že meseci, že mesece, že od konflikta v Libiji poslušamo prošnje kolego v Malju, dajte storite nekaj in tu, bo, tu bo prišlo do težav. In eh, v Bruslu smo na predvečer udara, je gospod Asari res eh, brez, v brezupu eh, govoril, treba, morate nam pomagati in naslednji dan pa je prišlo potem do državnega udara. Kako je mogoče, da nismo mogli nič storiti? Imeli smo strategijo za Sahel, uh, poznali smo dejstva, vedeli smo, da se bo nekaj zgodili in danes Sej, vesela sem, da se pogovarjamo o tem, da e, bomo Ekovas spodbudili, da bo naredil svoje, e, spodbujali bomo regionalno sodelovanje, eh, spodbujali oziroma podpirali bomo začasno vlado, da bo resnično prišlo do ustreznega razvoja v izjemno revnih e, regijah. Ampak ali ne bi bili lahko to storili že v preteklosti? Sej, sej, zdaj vidimo, da gre resnično za sod smodnika. Seveda, smemo gledati zdaj nazaj, moramo gledati naprej, ampak treba je upoštevati vse, celotno problematiko, kot je povedala gospa Veržja, gre dejansko za problem, ki se je nekaj časa pripravljal in zato moramo zdaj ustrezno ukrepati in sprijeti bika za roge. Hvala. Eno minuto, gospod Rinaldi. Hvala, gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica. Po uh, številnih dobrih novicah iz Afrike pa sedaj te slabe iz Malija. Mali je bila demokratična država v zadnjih letih, sedaj pa prihaja do ugrabitev, do secesije severa eh, fundamentalistične tolpe, eh, ki sodelujo torej, še, in težko je rešiti ta problem. Različni problemi, ki lahko eh, okužijo tudi sosedstvo. Mali je kolateralna eh, žrtev tega, kar se je dogajalo v Libiji. Torej, eh, gre za več kot samo za mali, kajti eh, vzroki so zunaj te regije in to je povezano tudi z Libijo. Tako kot smo že svoj čas sumili v naši resoluciji, eh, predlagamo po gadafijsko strategijo za celo regijo in želimo, da bolj poglobimo naše znanje o tem območju. Gre, eh, ne potrebujemo samo kontakte, temveč eh, v sodelovanju z ekovasom je treba zagotoviti eh, varno preskrbo živili in sploh varnost, tako da bo možno tudi rešiti problem, ki kar pa na vsak način ne bo lahko. Gospod Alfonzi. Zilo. Hvala, gospod predsedujoči, gospod podpredsednica. Tuaregi so dejansko bili marginalizirani na celotnem tem območju. Vse, kar smo počeli v njihovo korist v 30, zadnjih 30 letih, ni obrodilo sadov in resnično je treba zagotoviti Tuaregom, da bodo tu priznani kot ljudstvo. Vse to se mi zdi legitimno. Pa vendar, zaradi terorističnih, islamističnih eh, tveganj tukaj je treba ustrezno podpreti malijske eh, oblasti, da se bodo spopadle s temi vprašanji. To je vsaj tisto, kar smo obljubljali v preteklosti. Eh, treba je pa seveda ločiti, kdo je povezan s kom, kdo je resnično povezan z islamisti, kdo pa ne. Eh, to regi tukaj so v resnici dosti bolj tolerantni, kot se zdi, če jih povezujemo z eh, Al-Kaido. Eh, torej, vsekakor moram ustrezno uh, začeti z dialogom z DMNA, zato da bomo stabilizirali to pomembno regijo sveta. A nini predavam slovo. Hvala. Sedaj pa gospod Kela minuto in pol. Eh, Gospa visoka predstavnica, želim povedati, da se vam zelo zahvaljujem zelo, zelo jasen in prepričljivo stališče o situaciji v Maliju. Kaj ti ta konflikt kaže, kako krhka je eh, politična in tudi ekonomska stabilnost v Zahodni Afriki. Eh, pred 20 leti je bil, bil Mali ustanovljen kot eh, demokratična večstrankarska država z ostrizno ustavo. Prejšnji mesec pa je bila odpravljena ta ustava in prišlo je do razglasitve neodvisnosti severnega dela Malija in to je, ima tudi zaskrbljujoče povezave z eh, terorizmom eh, kot posledico tega, kar se je zgodilo v Libiji in Gaddafija. Torej, najprej se moramo soočiti s humanitarno situacijo, kajti ena desetina 50 milijonov eh, malicev eh, potrebuje nujno pomoč. Drugič, mislim, da moramo podpreti prehod. Torej, ta sporazum o prehodu, ki je bil, hvala Bogu, dosežen. Eh, zaradi prizadevanj zahodnoafriških držav in to je napredek, kajti če bi se uveljavilo stališče, če se uveljavi stališče, da državnih udarov ne sprejemamo, vojaških udarov, potem imamo upanje za vzpostavitev demokracije. Najbolj pomembno je, da dobimo dostop do neposredne humanitarne pomoči za to območje, tako da preprečimo da bi se ta konflikt razvil v humanitarno katastrofo. Hvala. Hvala. Sedaj pa eno minuto gospa Kritu. Hvala, gospod eh, predsedujoči, gospa visoka predstavnica. Eh, vsi vemo, da je umik um, um, oziroma da je s tem državnim udarom pač prišlo do, do odprave, uh, odprave demokracije. Ampak uh, torej, po udaru 91. leta se je ta država držala demokratičnih načel in smo jo tudi spoštovali. Sedaj pa obstaja nevarnost uh, odcepitve Sivara in moramo se pogovoriti z. Uh, oblastmi prehodnega režima, tako da se bo zagotovilo, da bodo ekstremistične in secesionistične skupine, ki so razglasile to neodvisnost, da to ne bo privedlo do, kat do humanitarne katastrofe. Razen tega moramo preprečiti, da bi Zahodna Afrika padla v roke eh, Al-Kaide, kajti v sosedstvu nočemo eh, ekstremističnega območja. Hvala. Gospod gospod Fefes Eisel. Hvala, gospod podsredoči. Gospa Ashton, tragedija v Maliju je pravzaprav eh, kronika najavljene smrti. Eh, eh, bil sem tudi vodja volilne komisije v Nigerju in tam trdijo, oziroma malo številni veleposlaniki, ki so bili tam, so evropske vlade svarili pred grozljivimi posledicami. Eh, in eh, sicer je bilo govora o broženih tuaregih, eh, ki so se pridružili opoziciji zlasti so se borili z opero opozicijo v Libiji. Gospa Ešten, ukrepi, eh, ki ste jih najavili za to regijo, so sicer dobri, eh, vendar pa je potrebno zelo hitro, nujno ukrepanje, eh, kajti sicer bomo imeli veliko večji problem. Zelo hitro bo večina teh držav padla v roke terorističnim silam Alkimi, če Evropa ne bo storila nič in uh, mislim zlasti na osebe, ki jih je kimi zajela in treba je uporabiti vsa sredstva, da bi ti ljudje bili čim prej izpuščeni. Nini mi dovolite, da bi. Hvala. S tem so bili navrti vsi, ki so se prijavili, sedaj pa catch the eye, gospod Ferreja, prosim. No Hvala, gospod eh, predsedujoči. Razvoj v Maliju je zaostril humanitarno situacijo, ki je eh, že na začetku bila zelo uh, huda. Prihaja do uh, negotovosti pri preskrbi živili in to, se, to velja za veliko število ljudi. Veliko je tudi beguncev in predvsem na mejah z Mauretanijo je situacija zelo kritična ta problem moramo videti v povezavi z um, prihodom eh, orožja v sever, na sever Malija, eh, predvsem tudi zaradi eh, napadov eh, Evropske unije in eh, ZDA na Libijo. Torej sedaj mora predvsem tudi ECOWAS poskrbeti za Eh, rešitev in ne smemo se preveč umešavati, vendar treba je zagotoviti ozemljsko celovitost eh, te države. Veliko pa je socialnih in ekonomskih problemov, na katere je treba odgovoriti. Gre za hude sanitarne eh, eh, pogoje in predvsem tudi za slabo gospodarstvo in tu moramo pomagati. Hvala. Eh, to je bil zadnji govornik plenarnega zasedanja, sedaj pa gospa Ashton. Hvala gospod predsedujoči, hvala poslankam in poslancem za vse pripombe, ki smo jih slišali o razvoju situacije v Maliju, tako kot so povedali vsi. Prav je, da se angažira Evropska unija, imamo vitalne interese za varnost, stabilnost in razvoj celotne regije Sahila. Ehm, torej podpiramo ICOBAS in sosedne države in ostajamo v tisnem stiku z njimi, eh, da bi pomagali pri političnem prehodu in eh, predsednik Vahtara je pred nekaj časa eh, imel velike težave v slonokoščeni obali in sedaj poskuša posredovati v reševanju konflikta v Malju. Smo zaskrbljeni zaradi situacije na Siveru in ponovno pod poudarjamo, da se zauzemamo za ozemeljsko celovitost Malija. Seveda se, uh, smo v stiku z ekovasom pri veliko vprašanjih, torej kako pomagati novi vladi za vzpostavitev reda tudi v nacionalni vojski. Potem uh, moramo odposlati, oziroma pred kratkim je bila misija v tej državi. In uh, seveda bomo, bomo videli, kakšno pomoci od nas pričakujejo. Veliko ljudi je moralo zbežati iz severa, to nas zelo skrbi v času, kjer že vlada kriza zaradi živil. In želimo predvsem nuditi tudi humanitarno pomoč, ampak eh, osebje, ki izvaja to humanitarno pomoč, mora biti seveda, eh, eh, ne, torej ne sme biti izpostavljeno nevarnosti. Hvala. Eh, za vaše eh, sklepne besede in to je tudi konec te razprave. Glasovali bomo o tem poročilu v petek ob 12. Gospe in gospodje, sedaj pa uh, začenjamo razpravo